Gospe in gospodje, prišli smo do konca tega postopka. Sporočilo. Hrvaške oblasti so prosile za odvzem imunitete za gospoda Jakovčiča. V skladu z našim poslovnikom smo to prošnjo poslali našemu odboru za pravne zadeve.